svetnik s tem sprejet. Veselim me, gospod in gospodje, da lahko pozdravim člane in visoke predstavnike Tunizije, ki so na častni tribuni. Prisrčno pozdravljeni, gospod in gospodje. Pozdravljam kolege iz eh, nacionalne skupščine Tunizije. Ste predstavniki velikega upanja za Evropo in za vse vas. Prisrčno pozdravljam v Evropskem parlamentu. Pozdravljam delegacijo Evropske šole iz Ukle. Ja, to so študenti, ki so se zelo